in obrambo gospod Legutko. Naslednja točka na dnevnem redu so predlogi za imenovanje v parlamentarne odbore. Nobenih predlogov sprememb nismo prijeli. Tako da velja, da so predlogi, predlogi konference predsednikov sprejeti. Signora Harms, tiene usted la... Gospa Harms, imate besedo, izvolite. Ja, herr Präsident. Da, gospod predsedujoči. Včeraj smo prejeli zelo žalostno novico in sicer iz Groznega, ja, iz Čečenije. Znana novinarka Natalija Estemirova je bila umorjena. Našli so jo mrtvo, predtem so jo ugrabili na meji med Čečenijo in Ingušetijo. Natalija Izdemirova je zelo dejavno delala za memorial v Čečeniji in prosili bi vas, da bi nam ugodili in bi imeli minuto mavka v parlamentu za to dejavno borko za človekove pravice v Čečeniji.